Kolegice in kolegi, spoštovani kolegi, nadaljujemo s popodanskim delom sestanka odbora AFET. Vse skupaj prosim, da se posedete in da lahko nadaljujemo z osmo točko na dnevnem redu, glasovanje. Najprej priporočilo visoke predstavnice in svetu o predlogu visoke predstavnice Unije. S podporo komisije svetu za sklep sveta o vzpostavitvi Evropskega mirovnega instrumenta. Poročevalka je Hilde Vautmans. Hilde, želiš besedo? Zgleda, da ne. V tem primeru lahko kar takoj začnemo z glasovanjem. Če začnemo, predlog spremembe 65 za, proti vzdržani, zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Se upravičujem, zavrnjeno. Sedeminšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Devetinšestdeset je bil umaknjen, kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 74, gospod Šefhauser, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 76. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. No. No, this is not we will I think we can Predloge gospoda Šefhauserja bomo vzeli individualno. 77 za proti vzdržani zavrnjeno, 78 za proti vzdržani preverjamo elektronsko, glasujemo o 78. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo z 81 za, proti vzdržani zavrnjen, 82 za, proti vzdržani sprejet, 83 za, proti vzdržani zavrnjen, 84 za, proti vzdržani sprejet. 85 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 85. SND ima enega preveč. Zavrnjeno 29 za 30 proti. 86 za, proti vzdržani, zavrnjen. 87 za, proti vzdržani, sprejet. 88 za, proti vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti vzdržani. Glasujemo elektronsko o 89. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 90 za, proti vzdržani, sprejeto preverjamo elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 90. 90, še enkrat 90. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Tudi če bi glasovali za, ne bi bilo dovolj, da je to sprejeto. Nadaljujemo 91 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto, 94 za, proti vzdržani zavrnjen, 96 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejet, 99 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 99. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Ja, to je sprejeto. 101, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 101. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Gospod Tenok je za, ampak je vseeno zavrnjen. 102, kdo je za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o 102. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 103, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 je bil umaknjen, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107 za, proti, vzdržani, tudi zavrnjen. 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo elektronsko o 109 Mesarič. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 je brezpredmeten, 112 tudi. 113, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko. Glasujemo o 114. To je sprejeto. 115, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 116 za, proti vzdržani sprejeto. 117 za, proti vzdržani sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 119. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 120. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Liberalci, prosim, da dvigujete roke, namreč eh, od vas je odvisno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. O 124 ne glasujemo, 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo elektronsko o 126, Arno Daža, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o 127, amadma gospoda Petrleta. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo elektronsko o 129. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 130 za, proti vzdržani zavrnjen, 131 za, proti vzdržani sprejeto, 132 za, proti vzdržani sprejeto, 133 za, proti vzdržani sprejeto. Elektronsko glasujemo o 133 glasujočih. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 134 za, proti vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 9 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejeto. 14, kdo je za, proti vzdržavanju sprejeto, 15 za, proti vzdržavanju sprejeto, 16 za, proti vzdržavanju elektronsko glasujemo o 16, prosim, da glasujete. Glasovanje je zaključeno, to je jasno sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak glasujemo elektronsko. Prosim, da glasujete o 18 predlog spremembe Kler Mudi. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enainštirideset za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejet. 31 Benifej za, proti vzdržani zavrnjen, 33 za, proti vzdržani sprejeto. 34 za, proti vzdržani. Elektronsko glasujemo o 34. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o 36. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 38, mislim pa, da bo zavrnjen. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani. Preverjamo tudi 39, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o 40. Valero in drugi. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Oziroma ne, to je zavrnjeno. Charles, ali čakaš, da ti bodo prinesli kartico ali kako? Zavrnjeno. Gospod Tenoka, je vaša kartica v Londonu ali kje je? V Štrasburgu, a tako? Nadaljujemo. 42 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o prvem delu. Prosim, da glasujete. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. je bil 46, 46 sprejet, ne 48 za, prosim, proti vzdržani sprejeto. 49 za, proti vzdržani. Glasujemo elektronsko o 49, prosim, da glasujete. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 50 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 52 za, proti vzdržani, zavrnjen, 53 za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 53. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 54 za, proti vzdržani, zavrnjen, 55 za, proti vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti vzdržani sprejet, 57 za, proti vzdržani zavrnjen. Ustni predlog spremembe številka 1, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o tem. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Toliko predlogov gospoda Franzulice bomo preverili elektronsko tukaj. Torej glasujemo o 63. Glasovanje je zaključeno s prejetom. 64 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 64. Glasovanje je zaključeno. Nadaljujemo navedbe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri je brezpredmeten, štiri za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo, glasujemo elektronsko o 4. Torej, navedbe številka 4. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 in 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje o celotnem poročilu skupaj z predlogi sprememb. Glasovanje je sedaj omogočeno. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 52 za 7 proti. Losing, Gospa Lozing, izvolite. V imenu moje skupine naj povem, da smo pripravili eh, manjšinsko poročilo in ga tudi poslali sekretarjatu.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 kompromis sedem za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti vzdržani preverjamo, torej glasujemo elektronsko o 43. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen.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 proti, vzdržani, sprejeto, 87 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 87 predlog spremembe gospoda Šolca. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, prosim, vzdržani, zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94, 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 108, oziroma kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 103, eh, 134. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti vzdržani sprejeto. Navedbe 1 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o navedbi 2. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku priporočila, kot smo ga spremenili. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 60 za 2 proti, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa točka 10 na dnevnem redu, priporočilo svetu komisiji in podpredsednici visoke predstavnici glede institucionalnega okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo. Poročevalec je kolega gospod Franzulika. Želite besedo? Ne. Potem pa kar začnemo z glasovanjem. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. imko ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Inta dva, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko para dva, za, proti, vzdržani, sprejeto in ta štiri za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani sprejeto. In ta 8 za, proti vzdržani sprejeto. In ta 3 za, proti vzdržani sprejeto. Imko para 3 za, proti vzdržani sprejeto. Imko para 4 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Imko para 5 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko kompromis 4. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto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 in ko para sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta pet o tem ne glasujemo, in ta šest ne glasujemo, in ta enajst enako, in ko para osem tudi ne, in ko para devet za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko deset za, proti, vzdržani, sprejeto, in ko enajst za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta devet za, proti, vzdržani, sprejeto potem ne glasujemo in ta deset, kompromis devet za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis deset za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. 70 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, kot rečeno, to je predlog spremembe 9. Kompromis 15 za, proti vzdržanji sprejeto. Imko, uvodna izjava A, za, proti vzdržanji sprejeto. 12 za, proti vzdržanji sprejeto. 13 za, proti vzdržanji sprejeto. 14 za, proti vzdržanji sprejeto. 15 omaknjen, 16 za, proti vzdržanji sprejeto. 17 za, proti vzdržanji sprejeto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 Preverjamo elektronsko, glasujemo o 25 zovko. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za proti vzdržani sprejeto. 31 za proti vzdržani sprejeto, 32 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa še navedbe 1, So, citations... Torej, navedbe ena za, proti vzdržanje sprejeto, imko C4 za, proti vzdržanje sprejeto, dva za, proti vzdržanje sprejeto, imko C1 za, proti vzdržanje sprejeto, imko C3 za, proti vzdržanje sprejeto, imko C2 za, proti vzdržanje sprejeto, tri za, proti proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, in kot si šest za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti, vzdržani, sprejeto. In kot si sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, oziroma ta je brezpredmeten, in kot si pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa samo še končno elektronsko glasovanje o poročilu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, poročilo je bilo sprejeto 48 za, 8 proti. We come to our next and final Zdaj pa naslednje in zadnje glasovanje. Gre za poročilo o poročilu komisije o Turčiji za leto 2018, poročevalka Kati Piri. Želite besedo? Ne. Potem začenjamo z glasovanjem. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Dobra novica. Charles Stanek, ima svojo kartico. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil zavrnen, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Jasno, zavrnjen. Drugi del, za, proti, vzdržani. Bomo preverili tudi drugi del, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 57 je torej brezpredmeten. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa 6, 63 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja, sprejet kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto tri, gospod Belder, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto šest, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti. Bomo preverili predlog spremembe. 108, začetek glasovanja. Konec glasovanja. To je bila jasna zavrnitev. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet vzdržan in sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržan in sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržan in sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržan in sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržan in sprejet. Predlog spremembe 157 za, proti, vzdržan in sprejet. Zavrnen. 159 za, proti vzdržani sprejet. 163 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 13 za, proti vzdržani bomo preverili kompromis 13. Close. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 180 za, proti, vzdržanje zavrnjen. 181 in 182 za, proti, vzdržanje zavrnjen. 183 za, proti, vzdržanje zavrnjen. 184 za, proti, vzdržanje zavrnjen. 184 za, proti, 185 za, proti, vzdržani. Preverili bomo predlog spremembe 185. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen, 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14 za, prosim, proti, vzdržani, sprejet. 220 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 220. Kdo je želel to preveriti? 220. Poglejte, bomo preverili predlog spremembe 220. Sedem kolegov mora še glasovati. Glasujemo v predlogu spremembe 220. Konec glasovanja 62 proti 1. Dobro. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Tristo devetnajst. kolegi liberalci za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnen, ampak bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Triindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dvaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržanje sprejet. In zdaj še končno glasovanje, začetek glasovanja. Vote is closed. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. 47 proti 7. Nobene točke ni več na dnevnem redu, naslednja seja bo 4. marca ob 3. popovdne. Vsi člani razširjenega predsedstva prosim, da ostanete v sejni dvorani, takoj bomo nadaljevali sestankom.